organisation. Good afternoon, everybody. Pozdravljeni. Thank you very much for coming. Hvala lepa, da ste se udeležili te konference na visoki ravni o migracijah in upravljanju migracij, ki jo organizira Evropski parlament in to dan pred Evropskim svetom. Najprej se želim zahvaliti našim gostom in predsedniku Evropske komisije. V zvezi s tem parlament in komisija zelo dobro sodelujeta. Danes lahko govorite v katerem koli uradnem evropskem jeziku tolmačenje je na voljo. Jaz bom govoril v svojem jeziku, v italijanščini danes. Grazie. Hvala lepa za to številčno udeležbo na tej razpravi. Datum in eh, kraj tega dogodka nista slučajna. Včeraj smo obeležili mednarodni dan beguncev in jutri bo potekal Evropski svet, ki bi morda končno lahko ponudil nek eh, korak naprej rešitev v evropsko migracijsko politiko. Od začetka svojega mandata sem dejal, da bom te dve leti in pol vsega, predsedovanja Evropskemu parlamentu namenil temu, da poskušamo zmanjšati eh, razlike in razdalje, ki vladajo med državljani in našimi institucijami. In v ta namen je potrebno jasno in glasno slišati glas Evropskega parlamenta, kjer doseda 751 predstavnikov evropskih voljivcev. Danes tu v plenumu niso le predstavniki institucij in vlad, Evropske unije in Afrike, nacionalni parlamentarci, predstavniki mednarodnih agencij, ampak tudi številni drugi akteri in deležniki, ki sodelujejo pri reševanju te problematike. Lokalne oblasti, župani, obaljne straže, carinski organi in finančne uprave, tudi poklanjam italijanski guardi financa, ki danes obležuje svoj praznik potem eh, luške oblasti, organizacije za pomoč otrokom, eh, zdravniške organizacije. In eh, vsem vam gre zahvala Evropskega parlamenta za vaše prizadevanja, ki jih vlagate v to problematiko vsak dan. Današnja razprava ima en cilj in sicer, da se bo jasno slišal vaš glas, naš skupen glas, ki ga bomo nastavljali tudi šefom vlad in držav, ki se bodo jutri in pojutrišnjem tudi v Bruslju srečali in se prav tako lotili vprašanja migracij. Časa ne gre več izgubljati. Pomembno je ukrepati in to hitro ter zelo odločno. Žal, razmere niso enostavne in državljani vendarle od nas zahteva, da Evropa rešuje te probleme, tako kot pravi Eurobarometer. Državljani zahtevajo od institucij, da se lotijo treh eh, ključnih problemov. Migracija, boj proti terorizmu in pa boj proti brezposlenosti. Na teh področjih razmer ne moramo pustiti takšnih, kot so. Razmerje se še poslabšujejo, kajti imamo vojno v Siriji. Eh, Bližnji vzhod je v velikih težavah, Severna Afrika je v velikih težavah, podsaharska Afrika je prav tako v velikih težavah. Z velikim veseljem smo med se povabili tudi premijeja Al-Saraja, premijeja Libije, ki je tudi tu z nami in ki nam bo lahko poročal, kako zelo težko je reševati interne probleme v številnih državah Afrike. Ampak preprečiti moramo, da se še naprej nadaljuje trgovina z ljudmi, z moškimi in ženskami, ki jih izkoriščajo kriminalci, kriminalne združbe, ki služijo s tem, da izkoriščajo brezup žensk, mater, otrok, mladih moških, ki so izgubili kakršnakoli upanje, da bi lahko živeli v svoji državi, kajti od tja jih bodi si izriva puščava zaradi podnebnih sprememb ali pa ker jih od tam sili Boko Haram ali ker prihaja do eh, bojev med plemeni in vse to žene z juga sveta proti severu, vse tiste, ki so izgubili upanje. In eh, ta brezup je vsekakor občutek, ki prevlada v arabskem svetu. In Evropa se morda včasih zdi šipka, se včasih zdi celo nezainteresirana. In ker ni rešitev, se kaj lahko zgodi, da bodo populistične sirene postale še glasnejše pri širjenju strahu in ustvarjali občutek, da se vse lahko rešuje z zapiranjem, z gradnjo zidov, z zapiranjem vrat. Ampak ni tako naših evropskih sodržavljanov ne moremo razočarati, moramo poiskati konkretne rešitve. Tudi z večjimi investicijami. In zato sem tudi dejal zelo jasno, tu ne nastavljam posameznih panog našega, naše industrije, ampak prihodni proračun mora biti rezultat politične odločitve. Več moramo vlagati v reševanje problema migracij. To ni zgolj problem javnega reda, problem javne varnosti, ampak to je tudi temeljni politični problem, ki se ga morajo lotiti evropske institucije. Evropski parlament, skupaj z Evropsko komisijo, si prizadeva za reševanje na najboljši možni način problema beguncev. To je le en košček velike migracijske tematike pravice do azila, solidarnost, reševanje človeških življenj, to so naše temeljne vrednote. To pa še ne pomeni, da ne moramo biti odločni, ko gre za boj proti nezakonitim migracijam. Trenutni sistem prerazporeditve beguncev žal ne deluje. V zadnjih petih letih je v Evropi prišlo do več kot 3,5 milijona prošen za uh, azil, več kot 2 milijona v letih 2015 eh, in, 20, eh, med letih 2015 in 2017. Z veljavnimi pravili Italija in Grčija, države prvega vstopa, obravnavata in morate obravnavati levi delež teh prošen. In izredno nepravično je majhnemu številu držav prepustiti to odgovornost. Poleg nalog, ki jih imajo za nadzor nad sredozemljem in reševanju na morju. To ni tista Evropa, ki so si jo želeli ustanovni očetje te Evrope. Solidarnost je temelj naše skupnosti, ampak nepravično bi bilo, če bi zato zgolj nediskriminatorno obtoževali Evropo. Evropska komisija, in zato se zahvaljujem Žano Klodo Junkerju, eh, je predlagala veliko, pogumno reformo. Evropski parlament eh, skupaj z odborom za pravosodje notranje zadeve poskuša azilni sistem narediti bolj učinkovit in bolj pravičen. Glasovanje v plenumu ne bi potekalo namreč še pred poletjem. Gre za reformo, katere namen je zagotoviti avtomatično porazdelitev prositev za azil eh, med eh, državami in da se tudi poenoti eh, kriterije za dodelitev azila v vseh državah, članicah EU. Skupaj moramo delati še bolj, da bomo na ta način spoštovali pravila. Sam zelo cenim jasno odločitev Evropske komisije, ki je prejšnji teden sprožila postopek zaradi kršitve proti državam, ki ne spoštujejo dogovorjenih eh, zavez. Tu ne gre za sankcioniranje kogarkoli, ampak gre za to, da se spomnimo, da je potrebno zaveze držati, da solidarnost držati, ni zgolj prejemanje, da je solidarnost tudi dajanje, dajanje drugim. In mene veseli, da je sprožitev postopka zaradi kršitve nekaj, kar lahko privede do rešitve teh problemov. Nikoli nisem bil ne vem kako navdušen nad eh, politiko uveljavljanja teh postopkov, ampak kadar kljub ustrajanju ni posluha in se ne spoštuje dogovora, je edino prav, da Evropska komisija ki je varuhinja pogodb, zahteva to spoštovanje pogodb. In Evropski parlament, dragi Jean-Claude, vas podpira, imate pred seboj dokument, ki ga je izglasovala velikanska večina v Evropskem parlamentu, ki podpira vaše ukrepe v prid spoštovanju pravil. Komisija zato nikakor ni osamljena in to mora biti jasno, kaj ti preveč zmede vlada v svetu, da skupnostne institucije ne ukrepajo. Ukrepajo, pogosto nekatere države članice ne ukrepajo spoštujejo sprejetih obveznosti. In to je treba povedati zelo jasno. Potem je še drug problem, problem nadzora nad zunanjimi mejami. Res je, obmene države so pod večjim pritiskom kot druge, kaj ti nosijo večje breme kot tiste države, ki nimajo zunanje meje. To velja za Mačarsko, to velja za Bolgarijo, to velja za eh, Grčijo, Malto, Italijo, Španijo, za Francijo, za Portugalsko zunanja meja je nekaj, kar zahteva boljšo zaščito. In eh, dobrodošla je odločitev Evropske unije za vzpostavitev Evropske menje obalne straže. V Bolgariji že imamo nameščene prve sile iz tega kontingenta in pomembno je pokazati našim menjim državam, da jih Evropa ne bo pustila same. In to je tisto, kar predstavlja pravo pot, po kateri moramo hoditi še naprej in uporabiti vse inštrumente, ki jih imamo na voljo, vključno s satelitnimi, eh, satelitskimi sistemi Galileo in Copernicus, ki so lahko izredno koristni pri tovrstnih operacijah. Krepitev notranjih meja pomeni varovanje našega notranjega trga. Močnejše zunanje meje pomenijo, da se štiri svoboščine prav tako lahko varujejo in zaščitijo krepiti moramo zunanje meje, ne notranje meje. Zapiranje naših notranjih meja pomeni le to, da ne bomo okrepili boje proti priseljevanju, ampak bomo samo poslavševali razmere. Zato ustrajam, da moramo po tej poti hoditi naprej in preprečevati razno razne predolge meje kamionov na eh, mejah. To bi bila velikanska napaka, ki jo ne smemo storiti. Spoštovani prijatelji, spoštovani gostje, spoštovani Jean-Claude, pomembno je, da imamo jasno in resnično strategijo za Afriko. Afrika mora postati ena naših ključnih prioritet, ključnih prioritet Evropske unije za več prihodnih let. Zato popolnoma podpiram predloge komisije, da več investiramo v Afriko, predstavljen je že svežen, ki ga je predstavil komisar Mimica, svežen investicij reda velikosti 40 milijard evrov. Komisija želi še podvojiti investicije v Libiji z 200 na 400 eh, milijonov, ampak storiti moramo še več. Menim, da bomo v prihodnem proračunu skupnosti nadaljevali s to potjo, ki jo je sedaj sprožila komisija s polno podporo parlamenta in to, pot, to smeritev treba še podkrepiti. In to je treba storiti, kajti edina možnost, ki jo imamo, je ta, da spodbujamo rast, da se borimo proti revščini v Afriki, da preprečimo to, da mladi, da prihodnje generacije Afričanov izgubijo, izgubi upanje v to, da bi ostali doma, da bodo tam lahko živeli bolj svobodno, bolj dostojanstveno, da bodo imeli podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta, da bodo lahko dali svojim mladim perspektivo. To je razlog, zakaj želimo pogled usmeriti v Afriko in na Afriko gledati ne skozi evropska očala, ampak skozi afriška očala. In zato smo sem v Evropski parlament tudi povabili eh, predsednika mm, Komisije Afriške unije eh, in generalnega sekretarja OZN Gutjereša, eh, predsednika Slovno-Koščene obale, Otara, ravno zato, da se pogovorimo o tem novem partnerstvu. Pred enim eh, mesecem je tu v Evropskem parlamentu potekal mesec Tunizije. Danes je tu poleg premije Al-Saraja tudi eh, predsednik parlamenta eh, gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav. In zato moramo naše znanje in izkušnje na področju podjetništva tudi uporabiti v te namene, eh, začenši z robustno eh, ekonomsko, kulturno, akademsko diplomacijo, z Jean-Claudom Junckerjem, se popolnoma strinjava glede pomembne vloge, ki jo lahko ima evropska gospodarska diplomacija pri reševanju problematike Afrike. Pomembne so skupna podjetja, eh, pomembno je ustvarjanje MSP-jev, pomembna je eh, podpora tudi Evropske investicijske banke in hvala predsedniku za prisotnost to in tudi za vašo zavezanost tem eh, projektom tako z vaše strani kot strani drugih podpredsednikov. To je pomembna strategija in prav si je imel eh, Jean-Claude, ko si postal predsednik Evropske komisije in si dejal, potrebujemo več politike. Evropa in Evropska komisija ne smejo predstavljati birokracije, ampak morajo v prvi vrsti predstavljati politiko in politika je tista, ki mora kazati smer. In sam menim, da je ta usmeritev v zvezi z Afriko, v zvezi z razvojem Afrike, za vse večjo prisotnostjo Evrope v Afriki, ne zato, da bi začeli z neko novo kolonizacijo Afrike, kot počnemo nekateri, ampak da iz te celine naredimo partnerja, da ustvarimo odnos, bratski odnos. In veseli me, da predloge, o katerih tu govorimo, Eh, in ki jih je Evropska komisija eh, sprožila, beležijo veliko podporo tudi pred bližajočim se vrhom EU, Afriška unija, ki bo potekala v Abidžanu na Arsenu Košenju obali na koncu meseca novembra. 25. marec je potekal vrh šefov vlad in eh, držav, 27 držav članic, ki so v Rimu podpisali slovesno deklaracijo o oživitvi Evropske unije tam je bila kot ena od prioritet izpostavljena ravno eh, ta tema, ki jo obrežujemo danes, migracije. Šefi vlad in držav so podpisali to zavezo, politično zavezo. V svojem nagovoru ob eh, začetku vrha se bom zavezal oziroma bom pozval k temu, da se to sporočilo spoštuje še naprej in da se poišče konkretne odgovore za naše državljane. Naše državljane, ki zahtevajo unijo, ki jih je sposobna zaščititi, unijo, ki je sposobna uveljavljati lastne vrednote. Ne le na papirju, ampak s konkretnimi dejanji. In menim, da je sodelovanje z Evropsko komisijo z tega vidika izrednega pomena. Ampak v številnih državah članicah se že močno umešča ideja, da je potrebno skupaj z Afriko razvijati vizijo za naprej, vizijo perspektive. E, ne gre le za stotine tisoče beguncev, ki lahko pridejo v Evropo, gre za milijone ljudi, ki iz vseh razlogov, ki sem jih prej omenil, lahko v prihodnih letih opustijo, zapustijo Afriko v brezupu, zato ker se bodo ozirali k prihodnosti na severu. In zato je pomembno, da ukrepamo, odločno ukrepamo že danes. In zato potrebujemo jasno, veliko strategijo. In prepričan sem, da Jean-Claude Juncker, ki mu bom sedaj tudi predal besedo, bo skupaj z menoj velik zagovornik političnih odločitev Evropske unije za reševanje te problematike z vse večjo pozornostjo Afriki, stabilnosti na Bližnjem vzhodu, stabilnosti v sredozemlju, da bi se na ta način poiskali konkretni odgovori za skrbi naših državljanov, ampak da tudi podamo jasno sporočilo našim sogovornikom na drugi strani sredozemlja, da Evropa je, bo in želi biti prijatelj, da je, bo in želi biti politični sogovornik, ki je zanesljiv, s katerim lahko skupaj gradimo prihodnost, ki bo dala upanje otrokom Afrike, otrokom Evrope in otrokom Bližnjega vzhoda. Hvala lepa. Carissimo Antonio, Presidente. Spoštovani predsednik Antonio, predsednik Pitela, gospod Cimer, dame gospodje, ekscelence, žal ne morem govoriti v svojem eh, materinem jeziku, v luksemburščini, kaj ti le peščica vas eh, ta jezik razume, zato se bom potrudil in spregovoril v treh drugih jezikih, ki smo jih vajeni najprej v nemščini. Spoštovane gospe in gospodje, prejšnji teden smo prvič podelili nagrado za upravljanje meja. Več univerz in več institucij je sodelovalo pri tem in mislim, da je to dokaz, da res pišemo novo poglavje migracijske politike. Program se izvaja skupaj s Frontexom in to kaže, da na dolgi rok želimo zaščititi zunanje meje skupaj. Skupaj z veliko od vas nam je v manj kot enem letu uspelo doseči nekaj, kar je prej 20 let bilo nedosegljivo. Namreč oblikovali smo Evropsko obalno in mejno stražo. Ta služba zdaj varuje najbolj občutljive dele zunanih meja. 600 uslužbencev dela trenutno na tem, 977 jih je v Grči, 402 v Italiji, nekaj je tudi na Mačarskem in 65 v Španiji. Tis, 1500 jih pa je tudi vedno v pripravljenosti. Ne smemo več poslušati očitkov, da nismo aktivni na področju zaščite zunanih meja. To dejansko zdaj počnemo. Držimo se dveh načel - odgovornost in solidarnost. Zato sem skupaj z drugimi v volilni kampanji povedal, da ne smemo nobene države pustiti na cedilu, ko gre za ljudi, ki trpijo. Ne more biti tako, da zemljepisna lega odloča o tem, koliko odgovornosti bo država prevzela pri upravljanju z begunci. Še posebej pa želim izpostaviti prizadevanja Italije, pa tudi Grčije. V Italiji se neprestano kaže, kaj pomeni evropska solidarnost. In to velja tudi za Grčijo. In Grčijo in Italijo seveda ne smemo pustiti na cedilu, zato mora komisija njiju podpreti, kakor tudi ostale. V Grčiji in v Italiji smo oblikovali centre za sprejem, tam so na delu strokovnjaki EU, pa tudi napoteni delavci iz držav članic. Poskrbeli smo za sodobno opremo in poskrbeli smo tudi za to, da se prosilcem za azil jemljajo prstni otisi in to se izvaja vedno hitreje. Pred nekaj leti so registrirali samo 8 odstotkov, leta 2016 pa kar 100 odstotkov. Oblikovali smo torej strukture za to, da smo zadeve dobili pod nadzor. Prav tako smo si prizadevali za to, da bi pomagali beguncem, ki se odpravljajo na to smrtonosno pot. Rešili smo skoraj 500 tisoč ljudi, naprimer, v sredozemlju. Prav tako, seveda, se borimo proti tihotapcem za ljudmi. V zvezi s tem je pomagal tudi sporozum s Turčijo. To je pripomoglo k temu, da je število beguncev, iz eh, Turčije padlo za 98 odstotkov. Gospe in gospodje, to bi nas moralo opomniti, kako veliko smo dosegli v tako kratkem času. Lani je več kot 6000 Siricev dobilo možnost varnega prehoda iz Turčije v Evropo. Skoraj 13 tisoč ljudi je bilo preseljenih iz Grče in Italije seveda to ni dovolj, ampak to je res nekaj novega in prizadevali si bomo, da bi preselili čim več ljudi do septembra 2017. Ampak solidarnost ni enosmerna ulica. Vsaka država mora prevzeti svoj delež odgovornosti. Če Nekateri ne želijo prevzeti odgovornosti, mora tudi komisija upraviti svojo nalogo. Prejšnji teden smo sprožili postopke zaradi kršitve in s tem smo pokazali, da svoje odgovornosti jemljemo resno. Čisto jasno želim povedati, da me sploh ne zadovoljuje, ko slišim, da smo sprožili te postopke zaradi kršitve. Ne, veliko raje imam, če se pogovorimo, kaj ti solidarnost prihaja iz srca. Vendar, če tega ni, potem je pač treba zagotoviti, da se spoštujejo obvezujoče odločitve. Po drugi strani pa moramo vedno iskati rešitve in sistem moramo pripraviti na prihodnost. Trenutni sistem očitno ne deluje. Postopki so predolgi, preveč zapleteni in vlagatelji prošen so deležni različne obravnave v različnih državah članicah. Nekateri sistemi so bolj blagi kot drugi in zaradi tega ljudje iščejo najbolj ugodne države. In jasno je tudi, da trenutni sistem ne prenese večjih pritiskov. Zato potrebujemo bolj robusten sistem, zato da bodo države članice, ki so geografsko najbolj izpostavljene, deležne podpore, zato da bomo lahko ugotovili, kdo lahko ostane v Evropski uniji in kdo ne. To je bila osnova predloga Evropske komisije za prenovo Evropskega azilnega sistema. Naši predlogi temelijo na mednarodni zakonodaji in seveda Spremenili ali posodobili bomo prav vse elemente azilne zakonodaje, vse od sprejema do dublinskih pravil glede odgovornosti. Naš predlog harmonizira standarde na področju zaščite, prav tako odpravi iskanje najboljšega foruma in preprečuje zlorabe. To zdaj nujno potrebujemo in mislim, da moramo nadaljevati z delom gospod predsednik, veseli me, da tudi parlament napreduje in zahvaljujem se malteškemu, pa tudi prihodnemu estonskemu predsedstvu in tudi prejšnjemu slovaškemu predsedstvu za njihova prizadevanja pri iskanju napredka in preboja. Zdaj je čas za kompromise, zdaj je čas, da poskrbimo, da bo naš azilni sistem ustrezal namenu. Dame in gospode, ko govorimo o migracijah, ne smemo nikoli pozabiti, da zadaj za statistikami, za številkami stojijo moški, ženske, otroci, ki bi raje ostali doma, kot da se morajo podati na pot ne gotovega eksila, da na ta način ubežijo eh, nasilju, negotovosti in vojni. In naša odgovornost je na nas, evropejcih, je, da poskrbimo za to, da bodo te osebe lahko imele boljšo prihodnost eh, v svoji državi na mesto, da tvegajo svoje življenja na sredozemlju in da na ta način le bogatijo tihotapce. Zato razvijamo posebne ureditve z državami Afrike, z našimi bratranci v Afriki. Sprožili smo novo partnerstvo z Afriko, boj proti tihotapljenju smo še okrepili s sodelovanjem Evropske menje nobalne straže, Europola in misije Sofija v sredozemlju. In eh, tu bi rad izkazal poklorno vsem tistim, ki pripomorejo k izvajanju vseh teh inštrumentov. Europol, tistim, ki sodelujo v misiji Sofija, vsem tistim, ki pripomorejo so vključeni v Evropsko mejno in obalno stražo, vsi opravljajo resnično hvalevredno in izredno delo. Brez njih bi bili izgubljeni in brez njih bi pa tako veliko nesrečnikov bilo izgubljenih. Sprejeti so že bili ukrepi za olajšanje vračanja nezakonitih eh, migrantov v države izvora. Mednarodna organizacija za migracije je eh, vzpostavila program prostovoljnega vračanja skupaj s komisijo in to je omogočilo že 4000 migrantom, ki so bili pričali v Libiji, da so se vrnili v svoje države izvora. In eh, sporozumi o prvem sprejemu se že pripravljajo z Tunizijo, Jordanijo, eh, eh, Alžirijo. V Libiji, pa tudi v Egiptu in Tuniziji bomo namenili veliko eh, sredstev eh, za pomoč beguncem. Prav tako smo z namenskim skladom za Afriko mobilizirali 9 milijard evrov, več kot 8 projektov je že bilo odobrenih, naprimer z Nigerjem, Senegalom, Sudanom mm, oziroma Južnim Sudanom. Prav tako sem predlagal zunanji investicijski mm, sklad za Afriko, za podsaharsko Afriko in tu vsekako računam na so zakonodajalce, da bo pripomoril k temu, da bo ta načrt lahko operativen že septembra. Preveč pesmic smo spisali na temo sodelovanja med Evropo in Afriko. Prišel je čas, da začnemo z ulaganjem na terenu, da bo Afrika lahko pripravila tudi jasen odziv na izzive. V dveh letih smo, da, veliko storili pri obvladovanju različnih vidikov migracij. Ampak eh, zdaj ni trenutek, da bi se prepustili samo eh, zadovoljstvu, kaj šele, da bi se odrekli solidarnosti. Pomembno je, da dopolnimo in eh, konsolidiramo temelje, ki smo jih že uspešno postavili. Ali sem zadovoljen s tem, kar smo do sedaj uspeli storiti? Da, da in ne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 podporo, eh, organizacijsko podporo in hvala tudi za tvojo angažiranost na tem področju. Kot sem dejal, vsekakor lahko računaš na podporo Evropskega parlamenta. Sedaj pa besedo predajam visoki predstavnici, gospej Mogherini. Preden ji dam besedo, bi se ji pa rad tudi zahvalil za njeno angažiranost, za njeno delo, tako v Afriki, kot drugot, kjer išče rešitve in eh, skuša pomagati tistim, ki zapuščajo svoje države južno od eh, Sahare. To je pomembno sporočilo tistim, ki zapuščajo svojo državo zaradi lakote, vojne, terorizma. To je torej resen angažma in ravno zato potrebujemo tudi angažiranost Evropske unije kot celote vseh držav, ne le institucij Evropske unije in zato kar takoj predajam besedo gospej Mogherini. Izvolite. Hvala lepa, Antonio. Bom sledila tvojemu primeru in govorila italijansko. Glede na to, da tolmačenje imamo in italijanskina je morda nekoliko bolj eh, razumljena kot luksemburščina, vsaj malo. No, iskrena hvala. Antonijo, za organizacijo tega današnjega srečanja. Tudi eh, hvala za to, ker si pomislil na to, da vključiš številne naše partnerje, ki skupaj z nami v teh letih delajo pri obladovanju tega težavnega vprašanja, težavnega pojava. Ne gre za reševanje nekega eh, nujnega primera, gre za ustvarjanje partnerstv za to, da lahko skupaj v svetu, v naši regiji, pa predvsem v svetu lahko rešujemo ta kompleksna vprašanja. Zato me zelo veseli, da sem tu lahko skupaj s premijerjem Sarajom, s številnimi drugimi mednarodnimi partnerji, kajti to, kar nam je uspelo v zadnjih dveh letih, dveh letih in pol, je nekaj, kar se mi zdi, da nam je uspelo, zahvaljujoč tudi njihovemu delu. Zelo dobro se še spomnim, če spem začeti z osebno anegdoto. Dneva pred zaslišanjem tu v odboru za zunanjo politiko, preden sem bila potrjena v svoji funkciji, 3. oktober 2014 je, je bil to, uh, bila sem na Lampeduzi, eh, kjer smo se poklonili žrtvam, ne vem katere nesreče na morju. In na poti iz Lampeduze v Brusel na to zaslišanje sem imela zelo jasno v glavi to, kar je eh, dejal tudi Jean-Claude. Namreč Evropsko unijo je lahko sram, da zapira oči pred, eh, da si zatiska oči pred mrtvimi, ki umirajo, v našem morju, v Sredozemlju in na jugu tega našega morja, v Severni Afriki, v puščavih, v Sahelu. In eh, morda je kdo, ki ga je sram števila sprejetih beguncov. No, verjetno se lahko sram tudi številnih tistih, ki smo jih spregledali. Eh, ponosna pa sem na vse tiste, ki smo jih rešili na morju in še vedno menim, da je vsako življenje, ki ga uspemo rešiti mi ali naši prijatelji na Severni Afri, v Severni Afriki, je življenje, ki smo ga rešili tudi zase. V zadnjem eh, letu smo, kot sta dejala Jean-Claude Antonija, odprli novo poglavje. V prvi vrsti smo sprejeli dejstvo, da migracijske politike in eh, upravljanje tega pojava predstavlja jasno odgovornost Unije. Zelo dobro se spomnim, ko smo začeli z delom, bila to skoraj da izključna pristojnost držav članic. In menim, da nam je uspelo skupaj jasno izpostaviti, da kdor vstopi v Evropo, vstopi v Evropo, ne v neko državo Evropske unije. In da je zato to skupna odgovornost, ki izhaja iz solidarnosti, pa tudi iz jasnega realizma. In vse Evropske države, celotna Evropska unija, vsi evropski državljani se moramo soočiti s to odgovornostjo. Mislim, da nas čaka še veliko dela, še posebej na področju interne solidarnosti, o tem je govoril Jean-Claude, o tem je govoril tudi Antonijo in to je pomemben političen boj, ki ga moramo voditi še naprej. Ampak eh, pomembno je tudi, da se prevzame odgovornost na vzven eh, in tudi tu je Evropska unija prevzela določeno odgovornost. Spomnim se, kako presenečena sem bila, ko sem gotovila, da tema priseljevanja nikoli ni bila na dnevnem redu sveta ministra zunanje zadeve do pred nekaj leti, kot da bi bila to neka interna zgodba, kot da bi šlo za notranje meje. Ampak to je globalno vprašanje, ki zahteva tudi usklajeno zunanje delovanje, zunanje delovanje, ki ga Evropska unija s svojim svojvrstnim naborom orodij, ki so zelo eh, različna, lahko opravi. V teh dveh letih smo razvili pet eh, ključnih ukrepov na področju znanega delovanja Evropske unije. E, enotnost med e, institucijami in državami članicami na ozven, kajti interno nas čaka še kar nekaj dela, e, ampak tu smo res dosegli veliko. Reševanje življenj na morju in reševanje življenj v puščavi, kajti pogosto vidimo življenja izgubljene v morju, ne vidimo pa vseh tistih, ki umrejo v puščavi. Prejšnji teden, zahvaljujoč nigerskim oblastem in EOM ter Evropske unije skupaj, smo rešili 100 otrok in žensk, ki so jih eh, tih otapci pustili v puščavi, brez hrane, brez vode, brez česarkoli. Uspelo nam jih je rešiti in zahvaljujoč skupni akciji EU-IOM in eh, Negarja nam je uspelo ne le rešiti te ljudi, ampak eh, ponuditi tudi alternativo življenja v dostojanstvu in vrnitve v državo izvora. In le libijska obaljna straža je v zadnjih mesecih rešila 23 tisoč ljudi. Libijska obaljna straža, ki sodeluje v, v misiji Sofija, katere poveljnik je tudi tu danes, in eh, skupaj z njimi smo začeli izvajati nadzor nad njihovimi teritorijalnimi vodami. To je pomembno za boj proti tih otapcem, to je pomembno tudi zato, da se vendar omogoči delo eh, ribičem, da se jim omogoči dostop do pomembnega eh, vira. In na desetine tisočev življenj smo rešili na sredozemlju. Nekateri pravijo, da je to dejavnik, ki privablja še nove migrante. Neka ženska, ki se odloči, da stopi na gumijast čovn, na res neprimerno plovilo v nevihti, morda z otrokom, morda noseča, zelo dobro ve, da to ni ravno nek dejavnik, ki bi jo privabljal. Če neka mama svoje življenje postavlja na kocko, potem je verjetno tisti faktor, ki jo odganja od kodrkoli, eh, odhaja močnejši od eh, tega dejavnika privabljanja. Pomembno je, da rešujemo človeška življenja. Rešili smo na desetine tisoče ljudi. In kot drugo, gre ne le za reševanje teh življenj, ampak tudi za zaščito teh življenj. In izredno ponosna sem na eh, delo, ki ga skupaj z UNHCR-em in IOM eh, izvajamo, skupaj z mm, premijem Asrajom in našimi libijskimi prijatelji. In eh, poskušamo izboljšati razmere v begunskih taboriščih v Libiji, kjer so razmere res dramatične in kjer je dostop IOM, UNHCR ključen za to, da se zagotovi boljše življenjske pogoje, da se celo zavaruje življenje na ta način in dejstvo je, da kadar delujemo skupaj, to predstavlja prednost za vse in s tem tudi lahko ponudimo prostovoljno vrnitev tem ljudem. V zadnjih štirih mesecih se je iz Libije prostovoljno v države izvora vrnilo več kot 4500 migrantov, eh, moških, žensk in otrok. Tekom celotnega lanskega eh, leta jih je bilo bistveno manj kot polovica te številke. Evropska unija je financirala in še naprej financira prisotnost IOM in UNHCR v Libiji. Eh, gre za zelo težke delovne pogoje za te ljudi in zahvaljujoč partnerstvu z libijskimi oblastmi skušamo vseeno to delo omogočiti. To je delo, ki ga moramo podpreti. Enako velja za Niger. Več kot 2600 eh, oseb eh, se je prostovoljno, eh, varno z pomočjo vrnilo v svojo državo izvoro, izvora, zahvaljujoč pomoči EU in IOM. Boriti se moramo proti kriminalnim družbam. To je naslednja točka ključnega pomena. Na morju to počne operacija Zofija, kjer smo že retirili na stotine tih eh, otapcev in jih predali organom pregona, več kot 100 eh, plovil smo že neutralizirali, ampak tudi na kopnem. Evropska unija, in tu se zahvaljujem Antonijo, eh, ker je prepoznal delo, ki ga upravljamo skupaj za Afriko, mislim, da sem bila desetič ali enajstič zdaj v Afriki pred nekaj tedni in takrat smo že mm, med vsemi mednarodnimi partnerji prvi predali 50 milijonov evrov skupnim silam uh, držav Sahela, kajti le njihove lastne sile imajo lahko pod nadzorom svoje ozemlje in eh, obladovati trgovce in tihotapce, eh, ljudi, mamil, orožja. To je model, ki ga izvajamo. Partnerstvo o polnomočenju naših partnerjev in skupni boj proti organiziranemu kriminalu, terorizmu na ozemlju, ki je zelo zapleten. Četrta zadeva. Odpraviti razloge, ki ljudi silijo v odhod. Antonija ima popolnoma eh, prav. Ključno je, da zagotovimo masovne investicije v razvoj Afrike. Gospodarski razvoj, socialni razvoj, varnostni razvoj, boj proti podnebnim spremembam, človekove pravice, demokracija. Vse to so dejavniki, ki jih Afričani želijo, ki jih mi želimo in ki jih le mi kot sosedje želimo ker ti ni bliže celine Afrike kot je Evropa, ni bliže celine Evropi kot je Afrika. In naj povem, da je vse nekoliko relativno in predsedstvo Evropske unije v tem trenutku eh, je malo težko eh, predsedstvo. Država, ki je, leži celo južneje od eh, Tunisa. Mm, toliko o naših geografskih kriterijih. Vse to kaže na to, da je v našem interesu investirati v Afriko na resen način, na trajnosten eh, način, na kateri govorijo o Mašalovem načrtu za Afriko. Mislim, da smo dovolj eh, se zavestni lahko, da govorimo o evropskem načrtu za Afriko eh, skupaj z zvedanjem investicijskim skladom, ki je zdaj že v teku skup in skupaj z zasebnimi podjetji, ki lahko investirajo v Afriki skupaj s pomočjo naših delegacij na terenu. In potem je tu še socialni razvoj, demokratični razvoj okoljski razvoj, tudi digitalni razvoj Afrike. Vse to je naša skupna odgovornost in eh, to je tudi zadnja točka. V tem zadnjem letu in pol smo razvili partnerstva z državami izvora teh migracijskih tokov. Običajno tem eh, dogovor nečemo na kakšen pakt, compact v angliščini. In danes se je porajala zelo dobra zamisel, ki jo uveljavljajo OZN in to je logika partnerstva. Ne smemo se delati iluziji, da gre tu za sever proti jugu ali jug proti severu, ampak da gre za kompleksen pojav, ki ga moramo obravnavati skupaj na evropski ravni, v okviru naše interne solidarnosti, eh, onkraj sredozemlja, v sodelovanju z našimi sosedami z južne obale sredozemlja, skupaj z Afriko, z naj, našim najbližjim, najbolj bratskim kontinentom in na globalni ravni v sistemu OZN. To je lahko tudi eno tistih področji, kjer lahko politično ponovno zaženemo multilateralizem v sistemu OZN. Gre torej za našo skupno odgovornost. Ne gre zgolj za nadzor nad mejami, ne gre zgolj za varnost, gre za razvoj, za trajnostni razvoj, za uh, trajnostno varnost. In ne nazadnje, Evropska unija je tudi že oddelila svoj delež. Prve rezultate že vidimo v Agadesu na severu Negerja, kjer je v bistvu vstopna točka v Libijo. Je lansko leto 70 tisoč eh, dokumentiranih migrantov vstopili v Libijo. Eh, v letošnjih pol leta 5 tisoč. Torej gre za resne rezultate našega dela, poleg eh, številnih nekoristnih sloganov, ki jih poslušamo, ne me uspelo vstopiti Eh, zmanjšati te številke. Čaka nas še ogromno dela, ampak končno, res končno, po dolgih letih smo zdaj na pravi poti in Evropska unija, mislim, da s podporo vseh institucij, bo tudi še naprej igrala svoj del. Hvala lepa. Grazie, Federica. Hvala lepa, Federica. Besedo pa sedaj predajam predsedniku vlade narodne enostnosti Libije, gospodu Al-Saraju, ki se mu zahvaljujem, da tudi je sprejel to povabilo Evropske unije, da spregovori o potrebah, problemih ene najpomembnejših držav za reševanje problema migracij. Gre za državo, ki trpi, državo, ki je veliko pretrpela, ampak za državo, kateri želimo, da bo lahko še naprej pomemben akter pri ustvarjanju mostov med Evropo in Afriko. Besedo dobi predsednik vlade Al-Sarač. Hamed, sejid, rejsel parlament Evropi, Antonijo Tajani. Hvala lepa, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod Tajani, gospe in gospodje, ekscelence. Zahvaliti se želim predsedniku Evropskega parlamenta, predsedniku Tajanijo, da nas je povabil na to pomembno prireditev. Zahvaljujemo se tudi za pozitivno vlogo Evropskega parlamenta in Evropske unije. podpirajo namreč vlado nacionalne sprave. Zato, da bi v moji domovini spet zavladala stabilnost in varnost. Hvala tudi vsem državam, članicam Evropske unije, ki si prizadevajo za sodelovanje z mojo državo. Zahvaljujem se predvsem italijanski vladi, kajti v nedavni preteklosti so nas res neposredno podprli in pomagali so nam tudi na praktični ravni pri preprečevanju nelegalnih migracij in podprli so nas tudi na več mestih v Libiji. Gospe in gospodje, moja država je trenutno v težavah, pa vendar si prizadevamo za to, da bi se borili proti nezagonitim migracijam in posledicam. Obstaja več razsežnosti. Gre za ljudi, za gospodarstvo in za varnost. Begunce je treba obravnavati na človeški način. Seveda, razmere v Libiji so težke, zato je to precej zapleteno. Upoštevati pa moramo tudi varnostne ukrepe, to je seveda zelo pomembno. In eh, samo s tem ne bomo rešili problema beguncev. Pomagati moramo državam, iz katerih begunci prihajajo, zato da te države izboljšajo pogoje življenja za državljane, da izboljšajo svoje gospodarske razmere, zato da bodo mladi imeli možnosti. Predvsem pa se želim zahvaliti Italiji in Nemčiji, kajti oblikovali sta razvojne projekte v državah izvora, predvsem v tistih državah, iz katerih pridejo ljudje v mojo državo. Gre za države na jugu moje države in na južni meji smo zdaj lahko sprejeli več varnostnih ukrepov, zato da manj ljudi poskuša prečkati sredozemlje v Evropo. Moja država je tranzitna država. Tudi nas ta problematika zelo prizadeva. Prav tako kot Evropo zato se zavedamo, kakšne negativne posledice ima to na vse vidike življenja. To povzroča bremena, ki jih Libija ne bo zmogla prenesti sama. Naš eh, proračun je že na robu, težko bomo rešili vse človekoljubne, varnostne in gospodarske težave. Naprimer, širijo se bolezni. Prav tako se je povečala kriminaliteta, pa tudi organizirani kriminal, trgovina z ljudmi in tudi teroristične tolpe izkoriščajo ta migracijski val in prišli so v mojo državo. Prav tako pa je veliko ljudi izgubilo življenje zaradi negotove varnostne situacije v moji državi. Vedno več je ljudi v moji državi, vedno več je beguncev. To je imelo negativne posledice predvsem na jugu države. Gospe in gospodje, Libija ima 4000 km kopenskih meja, 2000 km pa meja na morju. Te meje je zelo težko ščititi, zato potrebujemo specifična sredstva in zato je potreben tudi poseben napor. No, teh sredstev trenutno nimamo. Zato želimo pozoriti tudi na to. In o tem smo se dogovorili, namreč gre za dogovor med Libijo in komisijo, ki je bil sprejet leta 2007, 23. julija. Evropska sredstva naj bi pomagala, da bi na jugu države imeli boljše varnostne pogoje, kajti zaščit države se začne na jugu, zaščita države se začne na jugu, seveda pa moramo sodelovati tudi z državami sosedami. Te skupne meje pomenijo, da bomo potrebovali ustrezna sredstva za to, da lahko zagotovimo sodelovanje in varnost. Pred dvema tednoma smo pri OZN vložili prošnjo, da bi odpravili embargo na libijski obali, zato da bi lažje izpolnili svojo nalogo. In zato potrebujemo vašo pomoč in vašo podporo. Gospe in gospodje, vlada nacionalne sprave seveda poskuša tistim, ki pridejo v Libijo, ponuditi nujno pomoč, da se lahko potem vrnejo. Zaščita beguncev, spoštovanje človekovih pravic, to sta naše prednostni nalogi. Zato je zelo pomembno, da lahko sklepamo dogovore z državami izvora, zato da ne bo treba vedno znova sprejemati beguncev in da ni treba vzpostavljati taborišč. Mi smo proti temu, da bi gradili taborišča v Libiji, čeprav se o tem poroča v tisku trenutne centre za sprejem želimo še izboljšati in zato je pristojno notranje ministerstvo. Sodelovanje vseh držav je zelo pomembno na tem področju, zato predlagamo mednarodno konferenco pod okriljem OZN in EU, zato da bi se lahko mednarodna skupnost skupaj spopadla z temi problemi gospod predsednik, gospe in gospodje. Preprečevanje nezakonitih migracij preko naše države skupaj z vsemi posledicami, torej kršitve človekovih pravic, trgovina z ljudmi in tako naprej, to mora biti naša prednostna naloga. Pomagati moramo Libiji, zato da se bo lahko borila proti temu problemu. Mislim, da bi morali enkrat za vselej narediti konec trgovini z ljudmi, kajti ti ljudje se igrajo z človeškimi življenji. Finančne tokove teh tolp moramo prekiniti in tako bomo spet lahko začeli odpirati podjetja, tako bomo lahko spet oblikovali delovna mesta. Vsi vidite, kako potrpežljiva je naša vlada, kako naši mladi trpijo, zato, da bi enkrat za vsele rešili konflikt v Tripolisu. V Tripolisu je zdaj zagotovljena varnost. Vendar sprava prav tako napreduje med mesti in regijami, ljudje se počasi spet selijo nazaj domov in ta proces gre počasi naprej. Ampak te priložnosti ne, ne smemo izpustiti iz rok, zato da bi zagotovili dolgoročno in trajno varnost v moji državi. Hvala. Hvala za vašo pozornost. Grazie, signor primo ministro, per questo. Hvala lepa predsedniku vlade za ta prispevek, tudi za vaš poklon Evropski uniji, Evropskemu parlamentu. Vedite, da Libija lahko vedno računa na podporo Evrope in skupaj si bomo prizadevali za reševanje nam skupnih problemov. Preden zdaj začnemo z obema okroglima mizama, pa mi dovolite, da dam besedo še nekaterim predstavnikom institucij, ki jih prosim, da eh, spoštujejo čas za govor. Tega je malo, številni gosti so danes tu eh, prisotni in eh, zato žal ne moramo biti nekako fleksibilni, kar zadeva čas za govor. Eh, prvi eh, posebni predstavnik eh, za mednarodne migracije Združenih narodov, posebna predstavnica, gospa Arbor. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, ekscelence, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Hvala Evropskemu parlamentu za organizacijo te konference, kajti zdaj je res ključni trenutek za mednarodno skupnost, kajti odločili smo se oblikovati globalni pakt za varno, urejeno in zakonito izvajanje migracij. Vsi poznate ta proces. Vrhunec bo jeseni 2018, ko se bo ta globalni pakt začel izvajati na ravni OZN. Ne bom govorila o postopku, namesto tega bi nekaj minut govorila o določenih ključnih vprašanjih, o katerih boste govorili vi na tej konferenci in za katere mislim, da bi se jim bilo uredno posvetiti. Vzroki nezakonite migracije, vračanje in spodbujanje vključevanja. Kriza z upravljanjem migracij na globalni in mednarodni ravni, internacionalni ravni se nadaljuje. Leta 2017, kakor veste, je 2400 moških, žensk in otrok izgubilo svoje življenja na migracijskih poteh. Več kot 70 odstotkov v sredozemlju. Vsak dan pa se na tisoče ljudi preseli varno in zakonito v druge države. Tam delajo, plačujejo davke, se zatrajno naselijo tam ali pa se potem prostovoljno vrnejo domov. Vendar, mnogi posamezniki pa so postavljeni pred dejstvo, ko morajo sprejeti pomembno odločitev, potem pa se morajo podati na nevarno pot. Njihove motivacije in odločitve v zvezi s tem, ali bodo ostali ali se bodo selili, so zapletene in večplastne. Nekateri ljudje bežijo pred pregonom in konfliktom, drugi bežijo pred resnim pomankanjem. Pomakljiva preskrba s hrano, revščina, posledice podnebnih sprememb ali pa kombinacija skoraj naštetega. In povem vam lahko, da so nekateri dobesedno vzeli prvi člen listine človekovih pravic, ki navaja, da so vsi rojeni svobodni in imajo enake pravice. Mi moramo reči, da se vsi mm, razen beguncev selijo prostovoljno in zaradi ekonomskih razlogov. Ne. Razlogi so različni, dinamični in to moramo bolje razumeti, če želimo razumeti vzpostaviti učinkovite ukrepe za to, da bi bolje upravljali z migracijskimi tokovi in, kjer je to primerno, da bi te migracijske tokove tudi omejili in zmanjšali. New Yorkska deklaracija za begunce in migrance, ki je bila soglasno sprejeta septembra na ravni OZN, priznava, da bi migracije morale biti izbira, ne pa nuja Veliko orodij že imamo na voljo, s katerimi se lahko borimo proti nekaterim gonilom migracije. Naprimer, izvajanje agende 2030 za trajnostni razvoj skupaj z popolnim izvajanjem mednarodnega okvira za človekove pravice. Če bi se to storilo, bi res občutno zmanjšali pritiske na ljudi, da zapustijo svoje države. Vendar razvoj sam ne bo odpravil migracij, prav tako pa to ne sme biti naš namen. Globalni pakt in projekt na to temo je namenjen temu, da bi zagotovili varno, urejeno in zakonito izvajanje migracije. Ko se pogovarjamo o migracijah, moramo vedeti, da tudi dejavniki privlaka prispevajo k izbiri destinacije. Naprimer, gospodarstvo. Za številne migrante, je to tisto, kar jih privlači. Zdaj pa zakonite poti migracije. Naš skupni cilj bi moral biti, da povečamo nabor zakonitih migracijskih poti, kajte tako bomo okrepili zaupanje javnosti v zmogljivost države, da ureja trg dela, vključno z nujnim doprinosom migrantom. Do 2030 naj bi v EU primankovalo milijon zdravstvenih delovcev, na tisoče delovnih mest pa je nezasedenih na področju IKT. Vem, da morajo biti trgi dela prožni in s pomočjo modrega kartona so visoko usposobljeni odprta vrata v Evropo. Ampak mislim, da bi morali vrata odpreti za več ljudi. Če bi omogočili zakonite migracije, tako da bi razširili možnosti za mobilnost delavcev, pa tudi za namene združevanja družin in izobraževanje, bi omejili potrebo po nezakonitih migracijah in s tem bi opozorili tudi na to, da obstajajo potrebe po delovnih mestih v določenih eh, delih družbe in zaenkrat se to potem potiska v črni trg Vračanje in ponovni sprejem sta nujnega pomena za mednarodno sodelovanje. In mednarodno sodelovanje je potrebno, ampak to je treba izvajati varno in dostojanstveno in ob spoštovanju človekovih pravic. Na zaščiti ne smemo varčevati in načelo nevračanja mora biti spoštovano, prav tako pa moramo imeti v misli vedno pravične postopke in interese otrok. Pravična zakonodaja, ki se pravično izvaja, je in bo ključnega pomena za uspeh evropskih vrednot in evropskega projekta. In ironično, to je tisto, zaradi česar je Evropa tako privlačna. Če bi te urednote spodkopali v nekem zaslepljenem prepričanju, da bo to odvrnilo migrante, bi bili stroški za ugled evropskega projekta previsoki. Na koncu pa še integracija, vključevanje in sovraštvo do migrantov. Vem, da se nekatere migrante označuje kot bremena, kot neke vrste nezaslužne za to, da bi dobili pravice in zaščito. Če se ne bomo s tem spopadli, bomo zapostavili pozitivne učinke migracije, tako v državah izvora, kot tudi v destinacijskih državah. Evropske države bi morale storiti več na področju preprečevanja ksenofobije in pomagati bi morali migrantom. Nasloviti bi morali potrebe migrantov in skupnosti gostiteljic. Nekatere najbolj uspešne države na svetu so bile zgrajene na plečih tujcev. Mislim, da ni nobenega razloga, zakaj to danes več ne bi moglo veljati in zakaj tega ne bi smeli priznati. Ekscelence, spoštovanje zakonitih obveznosti držav članic EU bo zahtevalo pristope k migracijam, ki temelijo na skupnem prizadevanju in na solidarnosti. To pomeni, da bodo morale sodelovati vse države, ne glede na to, ali gre za države izvora, tranzita ali destinacije. Vse v cilju spodbujanja mobilnosti ljudi na zakonit, varen in urejen način. In veselim se že sodelovanja z vami v tej smeri. Hvala. Najlepša hvala, gospa Arbert, za vaš govor. Spoštovati moramo časovno omejitev zaradi tega ker bo ob štirih predsednik Juncker zapustil parlament. Predtem pa imamo še deset minut za tiskovno konferenco. Torej, deset minut za vse govore. Prvi je na vrsti gospod Markula v imenu odbora Regi. Um, spoštovani predsednik, visoka predstavnica, spoštovani gostje, naši državljani, so nam dodelili zaupanje in nam dali eh, moč za to in pristojnosti, da govorimo o priseljevanju, o upravljanju s priseljevanjem na mejah in v naših občinah. Rad bi se zahvalil predsedniku Tajani, da je povabil sedem županov in predstavnikov regij, da poročajo o delu na terenu v zvezi s priseljenci, z upravljanjem z begunci in kakšna so tveganja radikalizacije v njihovih skupnostih. Ravno kar sem se vrnil iz Soluna, kjer sem se sestavil z državljani in tudi s predstavniki lokalnih oblasti, ki delajo na vzhodni meji. Veliko članov našega odbora je neposredno izpostavljenih. Od župana Katanije do guvernerja makedonske regije v Grčiji in tudi drugot. Naj povem, kakšno je stanje. Skoraj 90 odstotkov priseljencev prihajajo čez osrednjo sredzemsko pot preko Libije in ti so izpostavljeni trgovcem z ljudmi. Po drugi strani imamo vzhodno sredozemlje, ki imamo Turčijo in Libanon, kjer begunci doživljajo, poseb, živijo v ozemnih okoliščinah, ki zahtevajo finančno podporo. Z vidika zakonodaje menimo, da bi nujno potrebovali dogovor o reformi Dublinske uredbe. Državljani potrebujejo integriran azilni sistem, ki bi veljal za celotno Evropsko unijo in bi temeljil na solidarnosti veliko regij je prizadetih zaradi tokov migracij, vendar pa ima velik potencial za uspeh. Zato potrebujemo solidarnost z eh, izboljšanim mednarodnim sodelovanjem in sodelovanjem z Evropskim parlamentom. Veliko lahko še storimo in podprli vas bomo pri tem. Naj podamo za zgled naše sodelovanje z Libijo. Naša skupščina je sprožila pristop partnerstva z libijskimi župani, ki so edini najdemokratično izvoljeni predstavniki državljanov in z njimi želimo sodelovati. Med našimi člani imamo župane regij, kot so Flamska regija, Mursija, Nikozija in tudi drugi, ki pomagajo našim libijskim kolegom in organizirajo urjenje in eh, praktično delo na terenu, zato da rešimo situacijo v regijah v Libiji. Spoštovani kolegi, ko govorimo o upravljanju z migracijskimi tokovi, moramo govoriti tudi o integraciji priseljencev. Potrebujemo lokalne dejavnosti po vsej Evropi na tem področju dela veliko naših eh, prostovoljcev in sodelavcev. Kot veste, en pristop za vse ne deluje, zato moramo poskrbeti za lokalne in lokalno prilagojene rešitve, ki bodo delovali v naših lokalnih sistemih. Zato imamo toliko prostovoljcev, ki sodeluje z našimi lokalno-politično izvoljenimi predstavniki. Zato je na nas, da poskrbimo za to, da delo na terenu deluje in še enkrat bi se rada hvalil predsedniku Tajanju za to pobudo. Veselimo se že sodelovanja z vami. Najlepša hvala. Hvala, predsednik Markula, ker ste izpostavili delo, ki ga izvaja lokalne oblasti, občine, regije, province za to, da bi prispevali k reševanju problema sprejemanja beguncev in migrantov. Besedo pa sedaj dobi predsednik Evropskega ekonomskega in socialnega odbora, gospod Dasis. To vprašanje je tudi socialno in eh, tudi z vidika tega pogleda smo se lotili tega vprašanja, zato Z veseljem pričakujemo tudi vaš prispevek. Hvala lepa, predsednik Tajani. Najprej bi se zahvalil za vašo pobudo, za organizacijo te velike konference o upravljanju migracij. To je tematika, ki predstavlja ključno vprašanje za vse naše družbe. Hvala tudi, ker ste povabili Evropski konferencialni odbor, da aktivno sodeluje. Imamo številne kolege tudi v dvorani namreč, ki nas deluje pri tej konferenci. Problematika migracij je vse prisotna in diskurs pogosto ne temelji na dejstvih, ampak na političnih stališčih v praktično vseh naših državah. Evropski ekonomski socialni odbor že dlje časa zagovarja novo migracijsko politiko, zakonito migracijsko politiko in pravično in učinkovito reformo evropskega skupnega azilnega režima, ki temelji na načelu solidarnosti ampak v prvi vrsti moramo razlikovati med eh, problematiko beguncev in problematiko ekonomskih migrantov. Glede beguncev. Mi, evropejci, nosimo zavezo, moralno zavezo, eh, civilizacijsko zavezo našega območja svoboda in spoštovanja temeljih eh, pravic, da podelimo azil tistim ki bežijo pred vojno, pred smrtjo. Vse naše države so podpisnice Ženevske konvencije iz 1951, tako da smo tudi pravno temu zavezani. Ta konvencija je bila spisana za begunce iz držav vzhoda in ravno te države vzhoda nekatere danes ne želijo sprejemati beguncev. 27 terica brez eh, Britancov predstavljajo skoraj da 500 milijonov prebivalcev. In predlog komisije iz eh, jeseni 2015, da bi približno 160 tisoč prosilcev za mednarodno zaščito premestili in sicer nič sila, nič 3-5 odstotka prebivalstva Evropske unije. In škoda je, da nam to ne uspe zaradi pomankanja volje v nekaterih državah, članicah, kajti obstajajo države Evropske unije, ki so preprosto primorane sprejeti na milijone prosilcev za mednarodno zaščito in zato tudi pozdravljam eh, predsednika Evropske komisije in celotno eh, komisijo za eh, pobudo pred Evropskim sodiščem in zato, ker so sprožili postopek zaradi kršitev proti državam članicam, ki ne spoštujejo njihovih obveznosti in zavez na tem področju. Evropski ekonomski socialni odbor meni, da je nujno začeti za pravično učinkovito eh, uspešno reformo evropskega azilnega sistema in vzpostaviti resnično enotno skupno eh, proceduro, eh, postopek, ki bo zanesljiv, učinkovit, fleksibilen in ki bo zagotovil zakonit vstop v Evropsko unijo ob spoštovanju pravic oseb, ki so žrtve preganjanja in persekucije. Glede ekonomskih migrantov, verjetno jih je na stotine milijonov na tem planetu, ki bi eh, radi odšli v Evropsko unijo. Ne bodimo dvolični, ne moremo vseh teh milijonov ljudi sprejeti. To je treba jasno povedati. Glede na demografske razmere pa bomo vendarle potrebovali migrante, ampak sem morajo vstopiti v okviru procesa zakonitega preseljevanja. Zato je sodelovanje s tretjimi državami ključnega pomena. Če želimo, da bo to sodelovanje učinkovito na področju boja proti temeljem ozrokom eh, migracij, potrebujemo poleg investicij, za katere me veseli, da slišim predsednike komisije in visoko predstavnico govoriti na temo, ampak eh, poleg teh investicij, ki so absolutno nujne za te države, ne smemo mimo politične razsežnosti, institucionalne in administrativne razsežnosti stabilnosti in blaginje v teh državah. Zato je pomembno, da strategijo preoblikujemo in zagotovimo odločnejšo podporo, ki cilja na naslednja področja. Razreševanje konfliktov in eh, krepitev držav, promocija demokracije in človekovih pravic in na nazadnje razvoj civilne družbe. Zdaj, kar zadeva Evropsko mejno in obaljno stražo. Ni normalno, da to odpade na pleča perifernih držav. Danes so to države na jugu, jutri morda države na severu ali na vzhodu. In niso te države same, ki morajo varovati meje Unije, ampak je to naloga Unije kot celote. Evropski ekonomsko-socialni odbor je zato pozdravil vzpostavitev Frontexa in njegovo ukrepitev, ampak tu nas še čaka eh, pomemben eh, napredek, napredek, ki je nedvomno povezan tudi z razvojem resnične evropske obramne politike. Kar zadeva integracijo migrantov in beguncev v lokalno družbo. Pomembno je promovirati medsebojno spoštovanje eh, med prišleki in prišleki lokalnimi skupnostmi. To je možno le v okviru neke globalne socialne politike in to pomeni, da moramo upoštevati problematiko, s katero se ljudje srečujejo na lokalni ravni. Šel bi celo dlje, menim, da se moramo postaviti v njihovo kožo, ko gre za prosilca za socialno pomoč ali eh, upokojenca, ki ima le nizko pokojnino ali za mamo samohranilko brez eh, zaposlitve in vedeti moramo, da ni možno zagotoviti eh, harmonične integracije migrantov v družbo, kjer je veliko število naših državljanov soočenih z revščino. Angažiranost civilne družbe igra ključno vlogo in eh, igrati morajo še pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju večjega medsebojnega razumevanja, boljšega sprejemanja in integracijo eh, migrantov. Upoštevati moramo velikanske probleme, humanitarne probleme, s katerimi se eh, soočajo emigranti. Eh, in to moramo prepoznati že o prvim pojavu krize. Leta 2015 in 2016 so delegacije našega odbora odšle v 11 držav članic Evropske unije, ker so se sestale z organizacijami civilne družbe, ki sodelujejo z migranti, da bi na ta način poskušali identificirati probleme, potrebe, eh, neuspehe, izzive in najboljše prakse. Naš končni cilj je koristno prispevati k razvoju evropskih politik. Ne domišljamo si, gospod predsednik, da posedujemo resnico, ampak naš premislek temelji na trajnem dialogu za vsemi organiziranimi predstavniki civilne družbe in menimo, da znamo podati dober pregled teh starič. Menim, da so naše stališča eh, modra, realna in na evropski nacionalni ravni menim, da bi morali eh, leto bistveno bolj upoštevati. Hvala lepa za pozornost. Grazie, grazie. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Sedaj pa v zaključek tega uvodnega dela beseda dobi namestnik eh, visokega komisarja OZN za zaščito gospod eh, Turk, dve, tri minute največ in potem še podpredsednik EEB Darjo Skanapjeko. Hvala, gospod predsednik. Skušal bom biti čim krajši. Včeraj je bil svetovni dan beguncev. In to je bila priložnost, da v UNHCR-ju objavimo svetovne statit, statistike in statične podatke številke govorijo zase, gre za 65,6 milijona ljudi, beguncev, ki trpijo zaradi preganjanja konflikta, nasilja in konfliktov. Zelo pomembno je, da razdelimo te številke. Dve tretjini teh ljudi je znotraj razseljenih. Ne morejo zapustiti svoje države. Od 17 milijonov beguncev ki so v okrilu HCR-ju, 47 odstotkov živi v hudi revščini in ne morejo priti v Evropo. Rad bi podal tri premisleke. Prvič. Eden največjih dosežkov človeštva je azil, zaščita za ljudi, ki zaščito potrebujejo. Gre za konvencijo 1951, ki smo ga sprejeli in ga oblikovali po drugi svetovni vojni in v Evropi. Begunci nas opominjajo na to, da živimo v medsebojno odvisnem svetu. Veliko županov se poveže z nami in ti vsak dan na terenu delajo vse, kar je treba, da zagotovijo potrebno za begunce in za prosilce za azil. Tisti, ki begunce smatrajo za grožnjo ponavadi niso nikoli srečali begunca. Ne gre za ljudi, ki nam lahko kaj vzamejo, ampak lahko prispevajo, lahko prispevajo k bogatstvu, lahko delajo in zagotoviti je treba potrebne procese. Generalna skupščina leta 1996 je izrazila, da je vprašanje beguncev stvar mednarodnega vprašanja. gre za nacionalni interes vsake države posebej, da vzpostavimo multilateralen sistem in okvir za reševanje tega vprašanja. Predlagali smo vrsto predlogov Evropske unije in državam članicam Evropske unije ki govorijo o splošnem azilnem sistemu za Evropsko unijo. In ti predlogi gredo še onkraj tega sistema. Veselimo se že sodelovanja z vami. Gre za enkratno priložnost, da realiziramo tisto, kar smo sprejeli lansko leto v New Yorku na vrhu voditeljev na področju prosilcev za azil in beguncev. Moramo sprejeti globalni pak za begunce in tega moramo dejanjati. Veselimo se že sodelovanja z vami in da pogledamo, kako lahko to udejanimo, kajti to od nas zahteva prihodnost. Hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek, gospod Turk. Sedaj pa ima besedo podpredsednik Evropske investicijske banke Darijo Skanapeko. Eh, eh. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik komisije, ekscelence. Evropska investicijska banka igra svojo vlogo na področju migracij znotraj in zunaj Evropske unije gospodarske migracije so in bodo stalnica v Evropski uniji. Zato moramo zgraditi gospodarsko odpornost, ki bo poskrbela za gospodarsko stabilnost, tem, da podpiramo investicije, ki spodbujajo rast. To je ključnega pomena za srednjeročni in dolgoročni razvoj zato pa moramo uporabiti vse inštrumente, ki jih imamo na voljo, zato da se odzovemo na te izzive in posebne okoliščine. Treba je tudi uporabiti znanje in izkušnje kot večstranska inštitucija, da delujemo zunaj in znotraj Evropske unije za reševanje teh vprašanj. Leta 2016 smo podpisali investicije 84 milijard evre, evrov 8,4 milijarde je bilo namenjenih zunaj Evropske unije. In nekatere od teh investicij so pokazale konkretne rezultate. Za 6,7 milijona ljudi smo izboljšali pitno vodo, kanalizacijo, elektriko. 250 eh, tisoč gospodinstv je dobilo elektriko zemljih virov. Podpiramo 700 tisoč delovnih mest in to vse zunaj Evropske unije. Takšne naložbe pomagajo graditi gospodarsko odpornost in odpravljajo vzroke za migracije, vendar pa moramo storiti dosti več. Znotraj Evropske unije podpiramo trud in prizadevanja nacionalnih in regionalnih uh, oblasti pri upravljanju z migracijskimi tokovi, s tem, da dajemo pomoč državam članicam za naložbe povezane z begunci. Ne vem, kot zgled podpiramo naprimer Brandenburg, zvezdno državo v Nemčiji, pri gradni bivališč za begunce, ki bi jih potem kasneje prilagodili za drug namen južno sosedstvo in zasodni, Zahodni Balkan na prošnjo Evropskega sveta smo tudi tam poskrbeli za pobudo za gospodarsko odpornost in dali podporo obema regijama. Evropska mizijska banka bo dala na voljo 6 milijard evrov za financiranje takšnih naložb in pričakujemo 15 milijard novih naložb do leta 2020. Mobilizirali bomo naložbe v regiji, ki bodo dosegle 35 milijard evrov. To bo prvi korak naprej za, v okviru zunanega investicijskega načrta. Kot sem že povedal, napredujemo. Dobili smo 600 milijonov dodatnih sredstev za mala podjetja tudi v Jordaniji, v Libiji, v Maroku in, podprli, in s tem bomo podprli ustvarjanje več kot 38 milijonov delovnih mest. Imamo tudi migracijski svežen za države AKP, kjer dajemo sredstva na voljo revnim regijam, da ta lahko hitreje napredujejo. Zgradili bomo sončne elektrarne, in pa tudi dali pomoč za podeželske legije, regije v Afriki. Želimo dati na voljo vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, da pomagamo Evropski uniji pri upravljanju z migracijskimi tokovi. Uspešno upravljanje zahteva, da vse države članice Evropske inštitucije, eh, lokalne oblasti, nacionalne oblasti, podjetja, finančne inštitucije in mednarodne organizacije sodelujejo skupaj na najbolj učinkovit način. Tega se že veselimo in Evropska investicijska banka je največja investicijska banka, ki je aktivna v regiji. Imamo izkušnje in znanje za dodeljevanje posojil, ki deluje za spodbujanje gospodarske rasti. Imamo tudi obstoječo strukturo in S vašo pomočjo in partnerstvom lahko storimo še več, da bomo dosegli stabilnost in mir za državljane v teh regijah. Še posebej pa bomo poskrbeli za več upanja. Najlepša hvala. Grazie mille, ringrazio tutti. Hvala lepa. Hvala vsem spoštovanim gostom, ki so sodelovali v tem uvodnem delu tega dne posvečenega migracijam, priseljevanju. Predvsem bi se rad zahvalil vsem funkcionarjem Evropskega parlamenta, ki so tudi prispevali k organizaciji tega dogodka. Hvala tudi vsem tolmačem in hvala tudi članom mojega kabineta. In hvala tudi vsem političnim skupinam, ki so aktivno sodelovali pri učinkovitem vodenju te razprave. Zdaj torej naščaka tiskovna konferenca predsednika Junkerja, visoke predstavnice Mogherini in mene samega v tiskovni eh, dvorani. Zdaj pa prehajamo k obema okroglima mizama. Najprej upravljanje azila in migracij, to bo potekalo tu v tej dvorani. Predsedoval bo predsednik odbora za eh, državljanske soboščine pravico in notranje zadeve, gospod Morajes. Druga okrogla miza bo potekala v sosednji dvorani. Eh, PHS 350, predsedoval pa bo, oziroma predsedovala bo predsednica odbora za razvoj, gospa Linda McEwen. Hvala lepa. Besedo pa kar takoj predajam gospodu Morajšu, ki bo prevzel naslednji del današnje seje. Hvala lepa še enkrat vsem.